So, dear members, I will begin um, to chair that meeting of the. Lepo pozdravljeni. Predsedujoča bila zadržana na poti v Bruselj. Prišla bo ob 14.30 pol šestih. Na mesto nje bom predsedoval na tej seji. Ker smo začeli kasneje, bi predlagal spremembo v dnevnem redu. Za predstavitev komisije bi rad videl, da bi da ne bi spremenjali časa za predstavitev komisije, ampak bi zamenjali točki 4 in 5, torej bi četrto točko premestili in tako potem s to spremembo sprejmemo dnevni red, ima kdo kaj proti. Vidim, da nišče temu ne nasprotuje. S tem je dnevni red sprejet s uvedeno spremembo. Sedaj Gremo na drugo točko na dnevnem redu sprejete zapisnikov sej 26. in 27. marca. Te imate na volju na spletu. Če nima nihče nobenih pripomb, potem predlagam, da zapisnike sprejmemo. S tem smo prišli na peto točko na nemeredu. Veliko kolegov je videlo razstavo o delu skupnega raziskovalnega središča v Štrasboru. Deset štantov je bilo, eden teh štantov in na tej razstavi je bil namenjen regionalni politiki. Tukaj bi rad predstavil pa eh, pozdravil gospod Manuelo Belan, ki je vodja enote dimensionalne mednarodne odnose ter odnose z javnostjo. Predstavila nam bo delo skupnega raziskovalnega sedišča v povezavi z nacionalnimi in lokalnimi oblastmi glede političnih odločitev. Predstavila bo tudi pobudo znanost in politika. Kot ponavadi bom najprej dal besedo gospe Belen, ki bo imela predstavitev, ki traja približno 15 minut, potem pa bomo dali besedo poslancem do približno petih za vprašanja. Gospa Belen, izvolite, beseda je vaša. Je tu? V redu. Najlepša hvala. Najlepša hvala, da ste nas povabili, da predstavimo naše delo, delo skupnega raziskovalnega središča. Zahvaljujem se tudi tolmačem, da pogledam, če to deluje. V redu. Prihajam iz eh, Evropske komisije, skupnega raziskovalnega središča, ki je služba v Evropski komisiji. Naj na hitro predstavim mandat. Gre za raziskovalno znanstveno službo, torej generalni dektorat eh, znotraj Evropske komisije. Ustanovili smo ga pred 60 leti. Gre za raziskovalno središče, raziskovalni inštitut. Sedaj smo prišli iz eh, jedrskega področja na širše raziskovalno področje. Ravno tako veliko vlagamo v upravljanje z znanjem. Naša misija je oblikovanje politike sodelujemo z 20 službami komisije. Kar pa je ravno tako pomembno, je, da smo pripravljeni sodelovati in podpirati oblikovanje politik na nacionalni in lokalni ravni. Mi dajemo na razpolago znanje, podatke, dognanje, Ne zauzemamo se na nobeno posebno politiko in delujemo neodvisno. Sodelujemo tudi znotraj vseh političnih ciklov. Približno 30 odstotkov našega dela je sestavljeno iz pripravljanja politike in eh, preostalo pa je izvajanje. In ravno v tem delu sodelujemo na nacionalni in lokalni ravni. Velika večina teh politik namreč se izvaja na lokalni ravni v državah članicah. Omenila sem upravljanje znanjem. to izhaja iz dejstva, da je dan danes nujno potrebno, da se ukvarjamo znanostjo in znanjem, vendar pa je toliko znanja in znanosti in zato je še toliko bolj pomembno, da nekako uredimo to znanje, da se stavimo virtualna vozlišča, kjer se srečujejo znanstveniki znotraj, zunaj komisije, komisije raziskovalna središča različnih eh, direktoratov, da združimo znanje, ki ga imamo z različnih področji in da to tudi predstavimo na uporaben in pregleden način za tiste, ki oblikujejo in sprejemajo politike. Imamo tudi z nas na središča za teritorijalno politiko. Imamo pet takšnih središč, kot vidite. Prvega smo ustanovili leta 2015-2016, smo ustanovili znanstveno središče za politiko in znanje. Na to se bom vrnila kasneje. Naj vam podam nekaj primerov. naša podpora državam članicam in regijam. Zakaj je zanimivo sodelovanje z nami, tako za nas kot za vas? Mi se zauzemamo za sodelovanje s politiki, z regijami, z mesti in z lokalnimi skupnostmi zaradi tega, ker tako dobimo stik z realnostjo, da vidimo, kako se izvajajo evropske politike na terenu. Tako lahko hitro iz prve roke dobimo povratne informacije o izvajanju in učinku evropskih politik. Rano tako z regijami sodelujemo, ki je zato, ker lahko pridobivamo različne podatke, modeliranje, eh, ustanavljanje mrež, izmenjava najboljših praks. Naš cilj vedno je da damo na voljo informacije in znanje regionalnim politikom, zato da lahko oblikujejo boljše politike za regije in za mesta. Tukaj imamo še en takšen primer. Gre za podatkovno platformo za urbana območja. To je eno od orodij znanstvenega središča o regionalni politiki. To središče ponuja pomoč regijam in mestom pri oblikovanju, izvajanju in eh, pregledovanju različnih znanstvenih raziskovalnih eh, strategij. Tukaj se oblikujejo različni pristopi za oblikovanje strategij, ki temelijo na potencijalu in na značilnostih in kvalitetah regij in različnih ozemlji. Istočasno pa temelji to na procesu, podjetniškem procesu raziskovanja, kar vključuje politike, akademike, podjetja, različne zainteresirane strani, ki skupaj iščejo prednosti lokalnih skupnosti za boljšo ciljno usmerjenost evropskih sredstev. Raziskovalna središča ponujajo različna orodja, kot tudi svetovanje. To je en takšnih orodij, ki je zelo koristno za urbana območja. Tukaj vidite grafično predstavitev podatkov za mesta. Tukaj imate različne podatke o gospodarstvu, urbanem razvoju, o transportu, o okolju. Tukaj lahko tudi sledite razvoju v določenem obdobju in v določeni regiji. Tako regije in mesta dobijo potrebne podatke za oblikovanje prihodnih politik. Tukaj imate še en primer. tukaj imate Atlas PM25, kjer imate analizo več kot 800 urbanih regij, da razumemo vire onesnaževanja z geografskega vidika in to zelo podrobno. Tako lahko tudi politiki bolje razumejo, odkot izvira onesnaženost v mestih. To izhaja iz samega mesta, iz okoliša, gre za transport, za promet, za gretje, za kmetijstvo. S tem dobijo orodje za oblikovanje politik, za poseganje in za iskanje rešitev za določene težave in še energetska učinkovitost. Tudi to je orodje, ki ga najdete na platformi pametne specializacije. Tukaj gre za energijo. Ogrevanje in ohlajevanje predstavljata več kot 50 odstotkov virov onesnaževanja v mestih. Platforma lahko pomaga lokalnim politikom pri iskanju energetsko očinkovitih rešitev in iskanju rešitev za prehod na čistejšo energijsko mešanico v mestih. In še odpornost. Tudi to je eno vprašanje, ki je vedno bolj pomembno. Tukaj vidite model, ki so ga razvili naše znanstveniki. Temeli deloma na geografskih podatkih, temeli na matematičnih modelih in na matematičnem modeliranju. Sodelovali smo pri tem z mestom Milano. Naši znanstveniki pa pomagajo politikom pri ocenjevanju odpornosti v mestih, v lokalnem transportu, infrastrukturi, zato da bolje načrtujejo odpornost za prihodnost. Še eno orodje, ki smo ga ravno tako predstavili v odboru v parlamentu, gre za monitor kulturnih in ustvarjalnih mest. Gre za interaktivno orodje. Vključenih je 180 mest in v tej platformi dobite različne podatke glede ustvarjalnosti kulturnih eh, ustanov v določenih mestih, dobite število muzejev, gledališč in tako nadalje. Gre za orodje za državljane, za lokalne politike, da si lahko pogledate, kako se uvršča njihovo mesto v primerjavi z drugimi primerljivimi mesti. Tudi to je zelo zanimivo, kajti videli smo, da po gospodarski in finančni krizi so mesta, ki so imela zelo bogato ustvarjalno kulturno gospodarstvo, bila bolj odporna za krizo, kakor druga mesta. Tudi to nam služi za, kot vir navdiha. imamo različna orodja, nasvete, podatke, mehanizme, ki jih lahko ponudimo. Zato smo pustili zunaj pred vrati knjižice, v kateri so zapisana orodja, ki jih eh, ponujamo. V drugi knjižici pa se osredotočamo bolj na regionalno razsežnost. Če vas to področje zanima, um, vam bomo z veseljem pomagali. Sedaj pa bi vam rada predstavila zadnjo pobudo. Znano se sreča z regijami, znano se sreča z mesti in parlamenti. Uh, Ta pobuda temelji na pobudi, ki smo jo sprožili leta 2015 tukaj v Bruslu. Potem pa smo to pobudo še razširili in se povezali z lokalnimi in nacionalnimi parlamenti v okviru te pobude. Pilotni projekt je bil sprejet, ravno kar smo sprejeli finančne sklepe. Ti pokrivajo tri ukrepe. Gre za 600 tisoč eh, evrov za organiziranje dogodkov, znano sreča parlamente, sre, znano sreča regije v različnih mestih in regijah želimo organizirati eh, kraje srečanja, kjer se lahko srečajo znanstveniki in politiki, da razpravljajo o določenih vprašanjih. Ozadje za to je dvojno. Po eni strani imamo probleme, ki si poznamo, lažne novice, politični diskurs, ki je vedno bolj eh, oddaljen od eh, dejstev, od mnen, o, od tega, da bi se dogovorili o skupnih dejstvih, preden sprejmemo politike. Po drugi strani pa imamo znanstvenike, ki se ne povezujejo s politiki in obratno. Zato želimo omogočiti okvir za srečanje, kjer se lahko lahko srečujejo, da lahko razpravljajo in da ustvarijo dolgotrajni forum za takšne razprave. Identificirali smo različna področja za takšne dogodke. Za nas pa je najbolj pomembno, da je področje oziroma tema relevantna in pomembna za politike na lokalni in regionalni eh, ravni. Naj gre za prihodnost. Eh, um, vinogradništva v določeni regiji, za varstvo okolja ali za druga vprašanja, ki so pomembna za določeno regijo. Upravičeni organi so nacionalni, regionalni, lokalni parlamenti ali pa celo mesta želimo financirati takšne dogodke, istočasno pa želimo financirati študije. Pred takšnimi dogodki za izhodišno točko za razpravo ali pa kot zaključek določenega dogodka, kar bo služilo za podlago za politike. spodbujamo tudi regije, da se povezujejo med seboj za razpravljanje o pomembnih in podobnih vprašanjih, da se povežejo z regijami, ki imajo rešitve za težave, s katerimi se soočajo v regijah, ali pa kakšne še druga vprašanja. Takšni dogodki so lahko zelo dobra priložnost za povezovanje. In še zadnje področje. Raziskovalna infrastruktura, naše središče ima sedež v petih državah članicah, v Belgiji, v Nemčiji, na nizozemskem, v Španiji, v Italiji. Imamo 69 različnih raziskovalnih infrastruktur za manjša središča, gre za manjša središča in eh, tudi za večja jedrska središča infrastrukturo. Te infrastrukture so odprte za znanstvenike, za podjetja držav članic in tudi za pridružene države. Gre za relevantna vprašanja, če se dogovorimo o projektu, ki je v skupnem interesu za nas, za naše raziskovalno središče in tudi za lokalne partnerje, bi podprli takšne projekte. Smo podprti tudi za podjetja. Podpiramo poskuse, testiranje, s katerimi bi lahko dobili nove proizvode, izdelke za spodbujene gospodarske rasti. Vsa, vse te informacije najdete lahko tudi na naši spletni strani. Še enkrat bi se vam rada zahvalila za povabilo. Rada bi še enkrat povdarila, da če imate kakršnakoli vprašanja ki, ali teme, ki se vam zdijo zanimive za vas, za regije, da se povežete z nami. Ravno tako smo z vašo pomočjo zelo zadovoljni, da imamo to novo pobudo in eh, jo bomo z veseljem izvali v državah članicah. sedaj imamo tudi možnost podanja informacij na spletu. Torej, če vas zanima, se prosim povežite z nami. Najlepša hvala, gospa Belan. Če ima kdo kakšno vprašanje? Kolegi, gospod Bogovič. Eh, vprašanje oziroma tri stvari. Prvič, eh, kako je <clears throat> primerljivo, če lahko poveste, Eh, z ostalih delov sveta, kako gledajo ostali na OECD, Združeni narod in ostali na to početje, ki ga Evropa dela na regionalnem razvoju, kako je ta regionalni pripravi programov, kot so sedaj za nov finančni okvir in tretje, koliko države članice sodelujejo z vami oziroma koliko same koristijo eh, te izsledke eh, in ali sodelujete z njimi direktno tudi pri snovanju uh, izmenjav dobrih praks in pa. Uh, Hvala lepa, gospod Bogovič, da manjša mesta, manjše lokalne skupnosti, ki nimajo velikih in um, v zmogljivih oblasti, v takšnih središčah in v omnibusu smo razpravljali o tem, da nimamo pregleda nad tem, uh, Eh, kaj se v resnici dogaja v regijah. In zanima me, kakšna najlepša hvala. Tudi sam imam vprašanje. Gre za delitev informacij. Ne samo med občinami in mest, mesti, ampak eh, tudi med organizacijami, ki delujejo v teh regijah. In še eno vprašanje. Imate kakšno razlago za to, da ste prisotni samo v petih državah in ne v vseh državah? Želi še kdo besedo? Če ne, bi tudi sam rad zastavil vprašanje in to je kakšne kriterije uporabljate za oblikovanje vaše strategije in za področja, ki jih analizirate, kakšne kriterije in na kakšnih merilih oziroma kriterijih temelijo ta področja. In te topet podam besedo gospej Belan. Najlepša hvala. Najlepša hvala za vprašanja. Skušala vam bom odgovoriti čim bolj podrobno. Prvo vprašanje je ustanove, komisije, po drugi strani pa je raziskovalno središče. Zato ima posebno vlogo in tudi značilnost z univerzami, državami članicami, regijami, ministrstvi za znanje, ki ga raziskujemo. Kriteriji so ponavadi znanstvena odličnost in pa relevantno področje. Vsako leto skušamo podpisati nova, nove sporazume in potem naše raziskave tudi objavimo v vseh teh organizacijah. Nije. Omenila sem pametno specializacijo. To je že v razmahu, je tudi obvezno v Evropi. In da vam odgovorim tudi na vprašanje v zvezi s sodelovanjem eh, z dostop do razpoložljivih podatkov v tem trenutku se je prijavila že polovica držav članic in približno 180 regij. Ti zelo aktivno sodelujejo z nami na tem področju. Istočasno pa je tudi veliko. Letos jeseni bomo prvič organizirali srečanje vseh teh v Sevilji, kjer bodo razpravljali o tem. To je zelo pozitivno glede izvoza našega Evropska. Ko na to gledajo v manjših mestih, zelo težko rečem, kaj ti to je odvisno od eh, teme, pametne specializacije, naprimer, omogoča sodelovanje z več različnimi partnerji mesti in da bo to sodelovanje še, okrepljeno v, še bolj okrepljeno v prihodnosti in še izmenjava informacij. Tukaj sem omenila sporazume. In zakaj imamo sedež samo v petih državah članica? So del našega glavnega sedeža. Imamo komisijo, ki je v Bruslu, imamo pa tudi ISPRO, naprimer, ki je največjih raziskovalnih centrov in je tretje največje središče komisije, je pa del glavnega sedeža. Sedeži so pač v teh državah. Izvor tega raziskovalnega središča je je jedrsko področje, zato smo ustanovili ta središča zaradi jedrskih elektran. Veliko jedrskih elektran je že prenehajo z delovanjem, vendar pa je razlog za to zgodovinski področje. Skupno raziskovalno središče je neodvisno in deluje v skladu z znanstvenim modelom. To drži glede prej politike različnih generalnih direktoratov, ki nam naročijo določeno raziskavo na določenem področju ali in tudi predstavniki tretji držav. Upam, da sem odgovorila na vaše vprašanje. Hvala. Thanks. Hvala lepa, gospa Bilan. Z javnostmi ali opravljate tudi delo z javnostmi? Komunikacija in boljše komuniciranje. Poskušamo vsekakor. Seveda imamo strategijo za komunikacijo. Mi seveda smo v stiku z znanstveniki, s katerimi se pogovarjamo o znanosti, pogovarjamo se s, s tistimi, ki sprijimajo politične odločitve in pogovarjamo se z javnostjo. Kar je zanimivo, naprimer v Ispri Italiji imamo center za obiskovalce, kjer lahko obiskovalci tudi delajo eksperimente in spremljajo delo v realnem času. Je bilo s tem odgovorjeno na vprašanje? Hvala, gospa Bilan hvala za to, da ste bili tu in hvala za vašo predstavitev. In sedaj se vračamo na četrto točko na dnevnem redu. Spodbujanje rasti in kohezije v obmejnih regijah. Na lastno pobudo z naslovom Spodbujanje rasti in kohezije v obmejnih regijah EU. Poročevalec je takrat povedal, kako pomembna so te obmejne regije um, in 14 odstotkov prebivalstva EU živi v teh obmejnih regijah. Eko, uh, e, osnotek poročila, gospod Bogovič, besede. Drži današnjega uh, odbora in je ostal doma na Poljskem in me prosil, da prenesem <clears throat> in predstavim e, njegovo poročilo na lastno pobudo na temo spodbujanja rasti in kohezije v mejnih regijah EU kot je predsedujoči dejal je <clears throat> eh, pravi tudi da je poskušal čim več tega kar je bilo takrat že v izmenjavi mnenj povedanega vključiti v poročilo da pa je predvsem v tistem delu kjer se govori o eh, teh oddaljenih eh, morskih regijah in ta del spustil in se teh štirideset notranjih mej znotraj evropske unije prav tako je tudi v, izraža eh, pripravljenost da bo zelo aktivno sodeloval s poročevalci v senci in tudi vključil amandmaje potem v zaključno poročilo kot je bilo že rečeno se sklicuje v tem poročilu predvsem na poročilo iz 20. septembra 2017, ko je tudi komisija pripravila <clears throat> poročilo, sporočilo s istim eh, naslovom. V uvodu eh, izpostavi eh, da je izza teh štiridesetih meja, ki so med državami znotraj Evropske unije, da živi skoraj trideset vitev, ki jo povzema tudi iz poročila komisije, je ta, da eh, bi dvajset odstotkov odprave teh ovir, ki so eh, na področju izmenjav, na, na, kar pomeni za skoraj devetdeset milijard evrov oziroma da je to možnost za za eh, približno milijon novih eh, delovnih eh, mest se sklicuje oziroma poskuša odpravljati te stalne ovire ki se pojavljajo na mejah izpostavljeno je da je cela vrsta različnih teh pravnih okvirov in kot je bilo že rečeno je predvsem pri čezmejnih delavcih nemalokrat težava že pri priznavanju diplom kvalifikacij eh, potem pa naprej vse po vrsti od zdravstvenega varstva prevozov eh, tudi socialnega, eh, socialnega varstva davčnih sistemov in podobno. V nadaljevanju je izpostavljeno, da bi bilo nujno narediti poenotenje zakonodaje na področju obdavčevanja javnih naročil sistema tudi socialnega varstva kajti E, tu je cela vrsta kot sem že dejal različnih zakonodaj in da bi bilo potrebno to tudi urediti da bi bile stvari bistveno bolje e, spravljene na skupno točko se pravi po principu vse na enem mestu. mobilnost še posebej železniške povezave so velikokrat zelo problematične na mejah in tudi na to je opozorjen in e, izpostavljeno je zelo velik pomen izobraževanja tudi pomen večjezičnosti na na obmejnih eh, območjih kjer se stvari dogajajo. v nadaljevanju je izpostavljen problem eh, migracij tako teh dnevnih eh, delavskih in ostalih kakor tudi problem beguncev ki ta obmejna območja velikokrat zelo obremenjujejo in tu je izpostavljena zelo velika potreba po dobrem sodelovanju lokalnih ravni regij držav in pa tudi znotraj evropske unije zdravstveno varstvo ena od priložnosti, ki je lahko ovira, lahko je pa tudi velika rešitev, če so možnosti, da se preko meje upravi eh, storitve na področju zdravstvenega varstva. Kot eh, tretje področje izpostavljeno je uporaba mehanizma Evropske unije za večjo skladnost, so programi evropskega teritorijalnega sodelovanja. Eh, tudi ambicija, to, kar je tudi v poročilu komisije, da bo tudi po letu 2020 poskrbljeno za te programe eh, da se tudi eh, odpravijo te eh, ovire birokratske in da bo koriščenje teh čim bolj enostavno kajti tudi v poročilu izpostavljeno da sedaj po nekem posameznih področjih niti, niti niso vsa, vsa sredstva ki so na razpolago izkoriščena kot sem že dejal kolega hetman je pripravljen in bo z veseljem sodeloval s poročevalci v senci tudi pri poročilu Eh, resnično želim izpostaviti in iz praktičnih primerov ki jih imamo tudi eh, prihajam iz slovenije recimo na meji z avstrijo eh, se cela vrsta stvari ki so v tem poročilu nakazane zelo jasno kaže po eni strani vedno večji pomen večje žičnosti prav obratno da se številni avstrijci odločajo za drugi jezik za slovenščino in vidijo v tem veliko vrednoto na isti meji so pri samem področju socialne skrbstva oziroma pomoči za otroke delovcev migrantov je prav v zadnjem tednu prišlo do odločitve v Makedonijo, preko Makedonije, Srbije, Hrvaške, Slovenijo in pa naprej v Avstrijo, je pa še toliko bolj pokazala, kako je nujno to obmejno sodelovanje in kako so. Hvala, gospod Bogovič da ste podali poročilo v tem eh, lepem, teh lepih okoljih kot eh, gospodu Bogoviču, ker imam iPad, eh, ki je svetu. Hvala za predstavitev tega poročila in opozarja se na številne zmajnega dela in tudi kar zadeva ponudbo zdravstvenih storitev. Vse službe, ki nudijo eh, pomoč v primeru nevarnosti, predvsem policija in tudi gasilci se soočajo s težavami. Eh, potem gre seveda tudi za eh, skupne projekte za finančne spodbude za regije, ki delajo konkretne korake k čezmejnemu sodelovanju, predvsem eh, ko gre za ustvarjanje delovnih vist, eh, mest. In razen tega eh, eh, moramo eh, opozoriti tudi na aktivne evro, ali ob regijah, ob notranjih mejah, morali vključiti tudi strategijo za eh, pomorske regije, regije na zunanjih mejah, predvsem s tistimi državami, ki so aktivno vključene v eurointegracijski proces in v poročilu se, na to, tudi, se to tudi povdarja. Treba je tudi podpora držav članic je pomembna za odpravo ovir. Zaželene rezultate lahko ustvarimo samo z koordiniranim delom na vseh ravnih od lokalne do evropske. Prepričan sem, da mora parlament eh, opredeliti eh, precizno listo prioritet eh, in drugih ovir lahko poveča k dve odstotnemu povečanju brutodružbenega proizvoda. In razen tega gre tudi za izboljšanje življenske eh, kakovosti za 150 milijonov ljudi, ki živijo v obmejnih regijah. To so pomembni cilji in zato me poročilo o tako pomembni temi in se veselim nadaljnega sodelovanja. Hvala, gospod Picula. Iz drugih skupin ne vidim poročevalcev v senci. In zato sledi drugi krok razprave. Vsi, ki želijo besedo, lahko avcu za poročilo o teh obmejnih regijah. Prehajam, prihajam tudi sam iz take obmejne regije, 5 do 10 km uh, živim stran od dveh oziroma treh meja. In moja regija uporablja denar, ki ga Evropska unija, ti projekti smotrni ali ne, moramo najprej vedeti, ali je komisija v večletnem finančnem okviru predvidela denar za nadaljevanje teh projektov ali ne. In razveseljivo je, da je Evropska komisija v 5 milijarde 2021 do 2027 predvideli za te projekte. Če to primerjamo s prejšnjim obdobjem, je to jasno povečanje. Prej je bilo za to predvidenih 6,6 milijarde. Dobro je, da tudi, da je tudi komisija to prepoznala kot prioriteto, to je pomembno sporočilo. Ena tema pa je zelo pomembna za ljudi, če živijo ob meji in to je zdravstvo. EU prav državi, da je jasno, katera država oziroma kateri socialni sistem je pristojen in mora plačati. Ljudem je to pravzaprav vse eno, če se jim le pomaga. In eh, med tem obstaja orodje SOAST, ki naj olajša uporabo eh, čez mejo in na zdravljenje in potem državi med seboj Eh, pokrije ta stroške, ta soast obstaja in tudi v sporočilu komisije je to jasno odpisano, eh, opisano eh, kot dobra praksa. Komisija sama pravi, da želi pripraviti katalog dobrih praks, mogoče malo več dela, ampak za ljudi, ki tam živijo, je to pravi blagoslav. In sem še pred drugim orodju, ki ga predlaga sporočila v eh, komisijo v sporočilu in sicer čezmejne konvencije. Eh, komisija eh, lahko uporabi pravni red ene od obih držav za določen projekt, da ni treba uporabiti vedno dveh pravnih ureditev. To bi olajšalo izvajanje takih projektov čezmejno. Prosim komisijo, da konkretno opiše ta instrument predlogov um, sprememb in upam, da bo to potem vključeno v poročilo, tako da bo poročilo čim bolj konkretno. To sem hotel povedati jaz. Če nihče drug ne želi besedo, dajem mogoče najprej besedo komisiji in potem spet gospodu Bogoviču komisijo sprašujem, ali želi in zauzeti stališče do teh vprašanj. Hvala, gospod predsedujoči. Se opravičujem za glas, torej brez svetlobe in brez glasu ne bomo prav daleč prišli. Natali Barskel iz eh, GD Regio, regionalno.